vprašali, ali je to začetek konca. Ne, to je sedaj vse vključeno v, v evropske inštitucije in to je konec z nekim novim začetkom. To, eh, s tem smo končali eh, eh, razpravo o tej temi in jutri ob 11.30 bomo glasovali o tem. Sedaj pa nadaljujemo z naslednjim poročilom, poročilom gospoda Ovskija, raven hrupa motornih vozil takoj dajem besedo eh, poročevalcu gospodu Ovskiju. Beseda je vaša. Hvala vam, pane predsedo, vážene kolegyne. Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. To poročilo je namenjeno eh, izboljšanju varstva zdravja eh, pred negativnimi posledicami hrupa. Škodljive posledice hrupa so znanstveno dokazane. Zato je pomembno eh, varovati zdravje. Predlog komisije se osredotoča samo na hrup, ki ga ustvarjajo eh, motorji eh, tovornih vozil in motornih vozil, ampak moj pristop je bil bolj, je bil širši, kajti sem mnenja, da moram, si moramo ogledati tudi cestišča, potem kakovost pneumatik, potem eh, nadzor prometa in tako naprej. Ko sem eh, pripravljal to poročilo, so se pojavile tri kritične točke. Označevanje, obvezna izjava o e, ravnih rupa, potem sistem ABAS, ki, e, ko gre za električna vozila eh, in za povečano varnost pešcev v zvezi s tem. In potem tudi um, tabele za posamezna, vrednosti za posamezna vozila. Torej, pri prvih dveh točkah uh, nam je uspelo najti rešitev uh, med vsemi političnimi skupinami. Priloga tri pa je bila neka vrsta um, Ehm, točka, kjer je prišlo do razhajanj. Nisem vesel nad tem, da moram omeniti eh, kampanjo, ki je povezana s tem in ki je povezana z razpravo v odboru in ki se me tiče osebno. Eh, neka nizozemska organizacija je sprožila to kampanjo in žal je Eh, tudi nekaj mojih kolegov to podprlo. Poskušajo ustvariti vtis, kot da sem neke vrste agent avtomobilske industrije in da me ta plačuje. Torej, ljudje, ki me tako diskreditirajo, so šli celo tako daleč, da so eh, ustvarili napačne spletne strani, ki naj bi dokazovali mojo. Uh, moje kontakte z avtomobilsko industrijo. Medijska kampanja se je že začela. E, to je nekako, vodi že e, samostojno življenje in je tudi vodilo za, za kasnitev sprejetja poročila v odboru za nekaj tednov. Želim se zahvaliti predsedniku odbora Envi, Matijasu Groteju, ki je jasno povedal, da jaz nikakor ne delujem pristransko želim ob koncu povedati, da vsebina priloge 3, ki sem jo predlagal, je pravi kompromis, ki eh, zmanjšuje raven hrupa motornih vozil in ki omogoča avtomobilski industriji, da se uspešno loti te tehnično zahtevne zadeve. Torej ne gre samo za glasovanje o posledicah hrupa na zdravje, temveč gre tudi za 15 tisoč delovnih mest v Evropi, ki so posredno in nepos, ki so neposredno eh, zaposleni v avtomobilski industriji. Če želimo predlog, ki bo spremljiv, naj bi glasovali za predlog spremembe 61. Hvala za uvod v to razpravo. Sedaj pa dobi besedo eh, komisar Tajani. Hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Želim se predvsem zahvaliti poročevalcu Otskemu in tudi poročevalcem v Senci za opravljeno delo. Pravi izziv eh, tega predloga je v tem, da najdemo pravo ravnovesje med tremi osmi in sicer okoljskimi učinki, eh, stroški za industrijo in konkurenč, mednarodno konkurenčnostjo te industrije. Zavedam se, da je to vodilo do težke razprave v odboru v parlamentu. In kar zadeva eh, osnovne značilnosti besedila, želim eh, povedati naslednje. Predlog, eh, da gre za tri glavne cilje. Torej, enotni trg, ki bo popolnoma deloval, potem višjo eh, okoljsko varstvo in tretjič konkurenčnost eh, gospodarskih subjektov. Nobenega od teh vidikov ne smemo zanemariti, predvsem ne v času eh, ekonomske krize. Moramo videti eh, eh kontekst. Več kot 20 odstotkov Evropske unije eh, je izpostavljena ne eh, eh, spremljivim eh, nespremljivemu hrupu, kot pravijo znanstveniki. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija pravi, da to vodi do stresa, do eh, obolen srca in ožilja in do slabega spanja. Potrebujemo eh, obsežen pristop, torej gre za izolacijo hiš, za eh, eh policijske kontrole, za način vožnje in tudi za značilnosti vozil. E, tehnične standardi vozil pomenijo, da gremo e, torej korenu vsega problema. Od 1970. leta, že 45 let, se ukvarjamo s tem. Torej, raven hrupa je bil na zadnje spremenjen 1985. leta, vendar kljub znižanju mejnih vrednosti, se hrup ni zmanjšal v zaželjani miri. E, e, in sicer tudi zato, ker so mirili hrup e, pod e, okoliščinami, ki ni e, primern, predvsem kar zadeva e, v mestih. In zato želimo e, uporabiti mednarodno priznane metode mirjenja hrupa, To želimo spremeniti in strokovnjaki komisije in drugi strokovnjaki sodelujo pri izdelavi tega, te metode. Um, oziroma, to se je tudi že testiralo in to naj bi potem predvideli pri homologaciji vozil. Gre za dve fazi. Prva faza, dve leti po sprejetju, služi temu, da uh, um, bi s, um, uporabili to novo metodo mirjenja. Druga faza pa bo zahtevala spremembe vozil 5-6 let po sprejetju zakonodajnega akta se bo to izvedlo in sicer za 4 decibel za lahka vozila in 3 decibele za težka vozila naj se zmanjša raven hrupa. E, torej, s tem naj bi peti, za 25 odstotkov zmanjšali um, um, delež tistih, ki so izpostavljeni hrupu in predvsem um, bomo morali upoštevati tudi, da bo to um, stroškovno zdržno za, ekono, za, za to industrijo na vsak način. Eh, bomo radi sodelovali pri pripravi tega predloga. Sedaj ima gospod Verhajn eno minuto. Gospod pre, predsedujoči danes tako pozno, govorim v imenu kolegice gospe Bajs Gerber, ki je poročevalka v odboru za varstvo potrošnikov za to. Uredba eh, glede ravni hrupa je pomembna za zmanjšanje hrupa in to je pomembno za varstvo potrošnikov, gre pa tudi za varnost električnih vozil in za eh, jasnost pri odločanju o nakupu vozila. Eh, brezhrupna vozila lahko pomenijo nevarnost za pešce, naprimer tudi za slepe, za otroke in tako naprej. Zato potrebujemo opozorilni sistem, tako imenovani sistem ABAS. Naš odbor je predložil predlog, kako naj bi, kakšen naj bi bil zvok tega opozorilnega sistema. Torej, industrija mora pripraviti tak mehanizem, da bo uh, Eh, to vozilo eh, imelo podoben zvok kot druga vozila. In to mora biti razpoznavno, razen tega se odbor zauzema za jasne in pregledne informacije. In zato se veselimo, da je naš predlog za uvedbo oznake eh, glede eh, hrupa, da je ta predlog bil sprejet, da se kupce obvešča v prihodnosti o tem. Gospod Paragi, tri minute minute. Gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi, sem poročevalec z, v odboru za promet. Pozdravljam predloge komisije za zmanjšanje ravni hrupa vozil, kajti to so v bistvu tudi zahteve Svetovne zdravstvene organizacije. Dva odstotka eh, pri dveh odstotkih je hrup odgovoren za eh, primere smrti eh, pri boleznih ožilja in srca. Eh, zato je bilo več kot nujno, da pri, eh, oblikujemo evropske standarde za eh, Rebenhrupa. Vse je še iz leta 1996. Želimo dopolniti predlog komisije. Želimo opozoriti na to, da potrebujemo integriran pristop za hibridna in električna vozila, tako da se bolj upoštevajo, upošteva hrup tudi pri prodaji. Gre pa za to, da so naši cilji izvedljivi in realistični. V mnenju, ki, sem, ki ga je odbor za promet pripravil, eh, navajamo nove mejne vrednosti. Torej, eh, raven naj se znaš, zmanjša za 4 odstotke, 2 decibela, potem 6 eh, decibelov in sicer odvisno od tipa vozila. Gre za kompromisni predlog, ki smo ga sprejeli skupaj z Evropsko ljudsko stranko, Ta kompromisni predlog je dobil veliko večino v odboru. Mislim, da je ta kompromis uh, prevzela tudi kolegica kom, per, eh, Perkies um, eh, in da je podoben v predlogu GUE in ALDE in zelenih. V času krize in avtomobilska industrija je v krizi, je pomembno, da imajo proizvajalci dovolj časa, za to, da se pripravijo na nove okoljske standarde. Evropska avtomobilska industrija eh, pozdravlja eh, možnosti za zmanjšanje hrupa pri motornih vozilih, vendar vsega se je treba lotiti pragmatično, tako da gospodarski, eh, gospodarsko ravnovesje ne bo eh, poškodovano v času krize. Eh, predlog spremembe gospi Perkis je dober predlog in bolj fleksibilen kot mejne vrednosti, ki jih predlaga komisija. Osnutek uredbe mora pomagati industriji, da lahko realistično doseže ambiciozne cilje v preglednem obdobju. Treba je seveda spodbujati tudi raziskave, eh, predvsem pri vozilih z nizko porabo gospod predsedujoči, to so, to je bilo torej v imenu odbora za promet, gospod Tarabila, dve minuti, Tatarila. Hvala, gospod predsedujoči, e, kolegice in kolegi, da je treba sprejeti e, ta paket, paket v zvezi s standardi, e, tu smo si vsi enotni, eh, razlike pa so pri metodah in pri času in pri tehnologijah. Mednarodna organizacija zdravstva, to je bilo že povedano, nas že več let opozarja na to, da moramo eh, sprejeti ustrezne ukrepe, kajti hrup, predvsem v velikih mestih, eh, slabo vpliva na zdravje ljudi. Zato moramo ščititi, varovati zdravje ljudi izboljšati kakovost življenja, zmanjšati decibele, ki eh, povzročajo stres in bolezni. Vendar ne smemo ob istem času uničiti avtomobilske industrije, predvsem ne v tem trenutku, kajti avtomobilska industrija je v zelo hudem času. Eh, Hrup eh, povzroča različni dejavniki, ne samo vozila, temveč tudi infrastrukture v mestih, bistveno vpliva na hrup. Ne moremo vsega samo naložiti avtomobilski industriji. To pravim predvsem eh, socialistom in levici. Seveda moramo eh, gledati tudi na zaposlovanje. Eh, Torej, ne gre samo za prodajo vozil, temveč, če se bo prodalo manj vozil, bo tudi manj zaposlovanja v Evropi. In mislim, da moramo biti zelo pozorni. Torej, srčika tih. Eh, standardov in ti so zelo tehnični in mogoče eh, mnoge to ne zanima. Gre za predloge sprememb 51 in 61, ki sta najpomembnejša. 51 eh, je bil izglasovan z enim glasom več. In je zelo realističen. Torej, jaz pozivam, ne, oziroma 51 eh, je treba zavrniti in ga zamenjati z 61 predlogom spremembe. Sedaj pa Hvala, gospod predsedojoči, gospod komisar. Vsak glas šteje. To se je skazalo in tako bo tudi jutri. Tako je v vsej Evropski uniji. Obremenitev eh, s hrupom je v uniji velik problem, velik zdravstveni problem. Približno 50 tisoč srčnih infarktov eh, lahko povežemo z previsoko obremenitvijo s hrupom. Zlasti ljudje z nizkimi dohodki prebivajo v bližini avtocest, v slabo izoliranih eh, hišah in oni so najbolj izpostavljeni. In vedno znova se moramo vprašati, kako eh, to eh, vrednotiti v primerjavi za izgubo delovnih mest, eh, kako rešiti problem s hrupom, da se borimo proti simptomom za ogromnimi protihrupnimi stenami, ki se gradijo tudi sredstvi strukturnih skladov, Eh, mnoge eh, države so v preteklosti zgradile zelo veliko teh eh, protihrupnih zidov. Ampak na zadnje so avtomobili tisti, ki so odgovorni za to. Z nizkimi stroški 60 evrov na 80 osebo oziroma na avto je to 170 za tovornjake. Samo to potrebujemo, da na avtomobilu nekaj eh, preuredimo. Govorimo o delovnih mestih, o inovacijah v Uniji. Zdaj moramo pokazati, da s tem mislimo resno no ja, vpliv pač na delovna mesta, to je treba vrednotiti. Gospod eh, komisar, napravili ste študijo o presoju vpliva, tam je zapisano, da ne pričakujete, da bi prišlo do izgube delovnih mest ravno obratno, s tem se bodo ustvarila nova delovna mesta. Eh, ta regulativa eh, pomeni inovacijo, če to delamo pravilno. In to pomeni tudi več zdravja za vse evropejce. Hvala. Gospod Kramer, za dve minuti. Eh, hvala predsedojoči, gospod predsednik. Že eno leto razpravljamo o tem zakonu. Razlog, zakaj stvari trajajo tako časa in čudi me, da še nihče ni eh, eh opozoril na to. Torej, razlog je v zelo slabem predlogu komisije. Komisija je predstavila zelo slab eh, predlog, ki pravzaprav sploh ne ustreza standardom dela komisije. Potem je tu še priloga 3 z zastarelimi kategorijami vozil iz 80-ih let in parlament eh, ima eh, sedaj nalogo, da popravi eh, to prilogo in mislim, da je to nemogoče definirati kategorije vozil z mejnimi vrednostmi v decibelih, zato potrebujemo strokovnjake fizike, ki se ukvarjajo zlasti s področjem akustike, zato da bi tu lahko dosegli rezultat. Debata v parlamentu ni bila vedno logična nesmiselno je zahtevati od izdelovalcev vozil eh, nivoje eh, hrupov, eh, ki, potem, ki, ki ustrezajo elektrovozilom, po drugi strani pa se zahteva neke zvočne signale od elektrovozil, zato ker so pretiha. Ni razlike, ali 66 decibelov emitira uh, Eh, motor za notranjim izgorevanjem ali pa elektromotor. Skratka, ideologija je šla zelo daleč v tej razpravi. Potem so to eh, športna vozila ali je potrebna eh, izjema. Popolnoma spet samo ideološke traparije. Šport Ta vozila pomenijo samo eh, manj kot en odstotek. Eh, če bi to izginilo eh, iz obtoka, potem pravzaprav učinko sploh ne bi mogli izmeriti. Na to se res ni treba osredotočiti. Eh, Šlo je za to, da bi oblikovali kompromis eh, in upam, da bomo jutri prišli do razumne odločitve, naprimer amandma 62, ki je pravzaprav kompromis med vsemi eh, zamislimi samo. Eh, če bomo dosegli veliko večino pri glasovanju, bomo tudi verodostojni pri druge obravnavi v svetu. Sedaj pa za dve minuti in pol, gospa Hasi. Hyvät kollegat, tänään yksi Suomen... Eh, dragi eh, kolegi, eh, v enem največjih finskih časopisov je danes zapisano, da pol milijona fincev trpi za tem, da morajo na dan zdržati več kot 55 decibelov. V vsej Evropi je tako, da je več kot 40 odstotkov ljudi izpostavljenih hrupov. Eh, in eh, to pomeni eh, prezgodne smrti, to pomeni toliko in toliko infarktov na leto. To vpliva na stanje psihe. Obstaja zelo dolg seznam bolezni, ki izhajajo iz tega, tudi diabetes, kajti cenovno najogodnejša možnost, da bi nekaj napravili, je, da se lotimo vira, torej avtomobilov. Eh, to želijo tudi evropska mesta, eh, ki eh, ne želijo izdati zelo veliko denarja. Predlog komisije ni prav ambiciozen. Vsak četrti osebni avto in vsak tretji tovorni avto že sedaj izpolnjuje mejne vrednosti in kompromisi odbora za okolje še nekoliko bolj mehčajo predlog komisije ne moremo podpreti tega, eh, kar želi desna stran tukaj. Prednosti, ki izhajajo eh, iz take regulative, so vsekakor ugodnejše kot stroški, eh, ki bi nastali zaradi neukrepanja. Mi bi morali na vsak način podpreti amandma 67 Eh, kjer bi po eh, desetih letih dosegli zmanjšanje eh, dveh decibelov. No, potem so bili na eno točko izdelani trije predlogi in to v eni sami politični skupini. To se ni zgodilo v nobeni drugi politični skupini. To ne bi nikjer drugi eh, dovolili. Eh, mislim, da desnica eh, Eh, pozablja tudi na eh, proračune. S tem bi lahko znižali sredstva za zdravstvo, davkoplačevalci bi morali napraviti veliko več, če mi vsega tega sedaj to ne bi izvedli. Eh, ljudje v firmah Eh, in lobisti imajo tako ali tako denar, da si kupijo hiše tam, kjer ni tako hrupno in najrevnejši pa so temu izpostavljeni. Gospod Batten. Um, report... Najlepša hvala. To poročilo predvideva uredbo za zmanjšanje hrupa motornih vozil. In kot vse druge uredbe, to pomeni več birokracije in več stroškov. V poročilu piše, da je boljša kvaliteta cest rešitev mogoče, vendar pa me zanima, koliko bi to ostalo. Glede na finančno stanje držav članic se sprašujem, kako bi našli denar za izvajanje tega plemenitega dela. Demokratično izvoljene vlade nimajo pravice, da se odločijo, če izvajajo to uredbo ali ne, nimajo izbire mogoče je boj proti hrupu eden teh pristojnosti, ki David Cameron želi vrniti nazaj britanskemu parlamentu, skupaj z drugimi tisočimi evropejci, ki se borijo proti svojim vodjem iz Brusla. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Vils, te minute. Hvala Svetovna zdravstvena organizacija Združenih narodov je posledice emisij eh, zvoka na človeka do dobra raziskala. Rezultat je, da je eh, hrup po onesnaženem zraku nekaj najslabšega za dobro počutje in zdravje prizadetih. Približno 210 milijonov ljudi v EU je izpostavljenih hrup od prometa, eh, ki presega 55 decibelov, mnogi od njih tudi po noči. Hrup Eh, povzroča slušne probleme, motnje spanja, srčne bolezni eh, in druge bolezni. Eh, in teh emisij hrupa ne smemo pocenjevati. Že zelo majhno znižanje hrupa pa ima lahko zelo velik učinek, kajti mejne vrednosti vozil se od leta 1992 niso spremenile. Zato sem zelo vesela tega, da je komisija končno predložila predlog za uredbo rezultat v odboru z eh, okolje eh, moramo vsekakor ohraniti. Mejne vrednosti so oblikovane tako, da nekatera vozila te že danes izpolnjujejo. Eh, kljub temu pa bodo mejne vrednosti začele veljati šele čez sedem let. To je dovolj časa, da proizvajalci prilagodijo svoje vozila, zlasti še, ker tehnika za to že danes obstaja. Zakonodajni proces je do sedaj pokazal, Eh, da eh, je eh, nova uredba močno pod vplivom lobistov in zmanjšujejo pomen zmanjšanja nivojev hrupa, Eh, kalkulirajo eh, neresno pri cost-benefit izračunih? Eh, zakaj ne vključujejo pozitivnih učinkov za zdravje? Zakaj avtomobilistične zveze izpuščajo inflacijo pri svojih izračunih? Čeprav že desetletje govorimo o tem, proizvajalci želijo stroške prevaljevati še naprej na družbo. Tu je parlament tisti, ki mora ukrepati, pozročitelji se morajo deležiti v stroških v tem, da napravijo vozila tišja. Hvala. For one minute. Um. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Sosa Wagner za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Odkar sem tukaj v Evropskem parlamentu, vodim pravo križarsko vojno proti hrupu motornih vozil. Zaradi tega, ker gre za neušečnost, ki je popolnoma nepotrebno, zaradi česar pride do nezadovoljstva med prebivalci, ki trpijo zaradi hrupa. Slišal sem od inženirjev, da je tehnično možno zmanjšati ta hrup. Vendar pa me skrbi, zakaj te želje niso bile uvidene in vključene v zakonodajo, ki jo je sedaj podprl Evropski parlament in tudi svet. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Zever za dve minuti. Hvala. Hvala. Mislim, eh, da je izven dvoma, da je eh, hrup okoljski in zdravstveni problem. Obstajajo mnoge študije. Eh, VHO računa z enim milijonom zdravih življenjskih let, ki jih izgubljamo zaradi problematike hrupa. Mislim, da je čas, da ukrepamo. Zadnja revizija direktive je že daleč za nami. Za nas je bilo pomembno, da se lotimo celotnega problema in tudi eh, razvijemo celovito strategijo in da se ne sredotočimo samo na motor eh, in na eh, dele motorja, s katerimi bi zmanjševali hrup. Treba je pogledati aerodinamiko, pneumatike, obloge cest in tako naprej. Skratka, hrup ni samo en sam vir, ampak gre za več virov. Eh, ko govorimo o osnutku uredbe, eh, govorimo o tem, eh, da mora vsako posamezno vozilo izpolniti te predpise in ne kot pri CO2-ju, ko imamo bolj ohlapno ureditev. To tudi pomeni, da moramo upoštevati stroške in če zahtevamo te predpise pri motorjih, eh, potem bodo vozila težja in tudi dražja. Tu potrebujemo specifičen način gledanja. To, kar nas je motilo pri predlogu komisije, je bilo pravzaprav že povedano in sicer eh, je to priloga 3, ki je zastarila. To je bil glavni problem in zato je zakonodajni proces trajal toliko časa, ker je bilo to potrebno korigirati. Z amantmajem 61 smo poskušali na osnovi priporočila Združenih narodov unesti in predlagati realistične vrednosti. E, mislim, e, da je to izven e, dvoma v tej hiši, da potrebujemo za elektrovozila posebne naprave, e, da bi zaščitili ljudi za ovinarnostmi, ki teh vozil ne morejo zaznati. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa. En vorschlag von der Kommission. So, predsednik, pred nami je predlog komisije, ne od komisarja za zdravje, ampak za okolje, ampak od komisarja za industrijo. Uh, in uh, Eh, ko poslušam eh, to razpravo, ko pravzaprav napovedujo propad avtomobilske industrije, se moram čuditi. Mislim, da je to razumen predlog, na tej osnovi bi morali skleniti kompromis. Eh, Jezime samo, da je to šele prva obravnava in čas priprave nima opraviti nič tem, da smo bili mi počasni, ampak težave so bile že omenjene. Eh, namreč eh, celotno poročilo smo morali za nekaj časa odložiti, da sploh ugotovimo, kakšen je položaj, kakšno je vplivanje, učinkovanje, to je bilo storjeno, zato je trajalo dlje. Vsak človek ima samo enkrat eno zdravje in to moramo upoštevati. In zato se moramo uh, lotiti, uh, da začnemo reševati zadeve pri uh, virih, ampak ne moremo skrbeti za vse, za cestne obloge skrbijo občine in Mislim, da to ni naše delo. Mi se moramo lotiti samo tega, kar je eh, na področju naših pristojnosti. Eh, in mislim, eh, da imamo v odboru za okolje zelo dobro izbiro Eh, mi smo eh, začeli s pogajanji, dragi kolegice in kolegi. Eh, Pogosto krat je govor o tem, da se že v prvi obravnavi sklene toliko stvari. Mi smo se zdaj zaključili 60 do 70 odstotkov. Razmišljati je treba tudi o vidikih demokracije. Namreč takšne stvari, ki imajo tako velike učinke, tako na zdravje in tudi na industrijo, zato moramo predvideti še več časa, izpeljati tudi drugo obravnavo, zato da v to razpravo lahko vključimo čim več ljudi in sicer tudi izven parlamenta eh, in da si lahko o tem ustvarijo mnenje. Pri prvi obravnavi se to ni zgodilo, eh, tu so stvari potekale relativno hitro in eh, to je tudi moj očitek, vendar pa pozivam vse, da ne gremo korak nazaj, ampak da saj ohranimo rdečo nit komisijskega predloga. Hvala lepa, sedaj pa gospod Mandel za eno minuto. <clears throat> Hvala predsedujoči, gospod komisar. Eh, promet, eh, transport, avtomobili. Eh, to nam je preneslo zelo veliko blagostanja. Delovna mesta, to vse je čudovito, ampak promet prinaša seboj tudi obremenitve. In skupaj z industrijo um, moramo najti ustrezne ukrepe. Če industrija lahko nekaj stori, uh, Eh, potem ni nujno, da država prezame vse stroške. Država eh, investira v ceste, eh, v protihrupne stene in tako dalje in tako naprej. Industrija pa mora storiti svoje in izpolniti eh, te eh, zahteve. Eh, kompromis, ki je bil sprejet v odboru, je mislim, da zelo uravnotežen kompromis. In upam, da bodo po vsej Evropi uvedene enake testne metode. Uh, Eh, zato sem za kolegom eh, Kramerjem pripravil predlog spremembe. Vse skupaj eh, naj pripomore tudi k boljši konkurenčni poziciji evropske avtomobilske industrije. Tehnični napredek pomeni tudi boljšo konkurenčnost za evropsko industrijo. Hvala. Najlepša hvala, gospod Eichhaus, za dve minuti. Hvala, predsedujoči. E, to je neverjetno klasična debata. Imamo neko temo, obremenitev zaradi hrupa, mnogi ljudje trpijo, e, zatem nekaj moramo napraviti, Evropa mora nekaj napraviti in potem moramo imeti e, fair play za vse proizvajalce avtomobilov. Če želimo nekaj napraviti, pa potem na konzervativni strani vedno pravijo, to je predrago za proizvajalce, tega si ne moremo privoščiti in takoj bo nastopila kriza. Eh, in potem eh, kar naenkrat ne gre več za stroške, ki jih družba vsak dan plačuje, za uh, protihrupne stene, za uh, zdravstvene težave ljudi, ki trpijo za tem. Potem se govori samo še o tem, kaj mora napraviti industrija, da se prilagodi. Ampak to je inovacija. Na ta način je mogoče povečati mednarodno konkurenčnost, ampak o tem ni več govora. Govori se o predlogu komisije, uh, ki je očitno super ambiciozen. Eh, komisija eh, bi kar naenkrat sedaj eh, želela izvati konec avtomobilske industrije, nikoli tega vendarle ne bi želela, to je popoln nesmisel. To je predlog, ki skrbi za to, da bi avtomobili proizvajali manj hrupa, to je dobro za družbo, za ljudi in tudi za proizvajalce avtomobilov, kaj ki investirajo v inovacijo in za to gre amantma 61 bi morali zavrniti, eh, kajti eh, to samo omili kompromis eh, odbora za okolje. To je treba upoštevati in ne verjemite temu nesmislu, da vse, kar tukaj počenjamo, predstavlja konec avtomobilske industrije. Mi smo za povešanje konkurenčnosti in tisti, ki misli, da bo ta industrija potonila, ima malo zaupanja.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 kar ni v skladu z tehnično logiko. Ko govorimo o tihem vozilu, moramo upoštevati kontakt vozila z cesto in pa tudi pneumatike. To ne pomeni konec avtomobilskih proizvajalcev, vendar pa mislim, da bi bilo dosti bolje, da bi prosili proizvajalce, da postopoma izboljšajo vozila, ne pa, da od njih zahtevamo, da takoj začnejo upoštevati določene mejne vrednosti, ki niso v skladu z tehniko. Glede pneumatik testov ne smemo opravljati z novimi pneumatiki, ampak z eh, pneumatiki, ki so že prevozili določeno število kilometrov. Zato smo uložili predlog spremembe številka 61, ker mislim, da smo pri tej zadevi šli predaleč. Treba je pomisliti, kakšna je naša vloga in dožnost za naše valjivce. Torej, ta je, da dosežemo ravnovesje med zdravjem in konkurentnostjo naših podjetij. Najlepša hvala, sedaj bom za eno minuto gospod Pirilo. Gospod predsedujoči, eh, hrup in posledice za zdravje eh, ne smemo podcenjevati. In zato je treba zmanjšati hrup iz vozil in to predvideva ta uredba. Seveda pa je treba upoštevati tudi eh, zahteve, ki jih imamo do avtomobilske industrije za dosego teh ciljev, kajti eh, smo v času ekonomske krize. E, strinjam se s tem, kar piše v prilogi 3, ampak kljub temu je to težko izvodljivo, tako kar zadeva tehnologijo, kot tudi čas ne smemo predvideti pretirane regulacije za ta sektor, sem pa za uvedbo sistema ABAS. Kajti tu gre predvsem za randljive skupine, za slepe, za otroke, ki jih je treba ščititi pred električnimi vozili, ki pravzaprav ne povzročajo hrupa. Minit, uh, Najlepša hvala, gospa Savisar. Aitäh , härra juhataja , head kolleegid . Najlepša hvala, gospod predsedujoči, kolegi. Omejevanje hrupa je pritegnilo veliko pozornosti med proizvajalci vozil. Glede težkih vozil je največja težava kategorizacija. Komisija je predložila dve kategoriji, vendar pa je treba upoštevati, kam vozijo ta vozila tovorna vozila in kaj prevažajo. Pogovoriti se moramo z transportnimi podjetji in upoštevati tri kategorije do 180, med 180 do 300 in nad 300 tonami. Treba je upoštevati tudi enak pristop za večje avtobuse za prevoz potnikov. Imamo tudi pomembna vprašanja, ki so povezana z izvajanjem in z ravnjo hrupa. Proizvajalci bodo morali biti sposobni upoštevati mejne vrednosti v določenem časovnem roku. In mislim, da moramo spremljati te odločitve v skladu z očekovitim delovanjem transportnega sektorja. Najlepša hvala. Sedaj pa Gospa Marko, naite za dve minuti. Ačiū pirmininkė. Manau, kad. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Mislim, da je v teh poznih časih dobro govoriti o hrupu. Manj kot hrupno, lažje spimo treba je govoriti o testih, ki so jih izvale države članice v Evropski uniji. Urejamo dovoljene ravni hrupa, že kar nekaj časa imamo podatkovne baze, kjer smo zbirali um, ravni in določene vrednosti hrupa. Nažalost pa države članice ne uporabljajo te metode, ampak izračunavajo hrup na podlagi zmogljivosti motorja. Nažalost imamo še vedno zelo hrupna vozila na naših cestah in ta hrup je zelo škodljiv za naše zdravje. V primeru rabljenih avtomobilov je treba uštevati tudi starost vozil ne smemo pa odstopati od pravil, ki smo izprili na evropski ravni. Rada bi omenila tudi negativni vidik splošnega cilja uredbe in to je, da znižamo raven hrupa vozil. Veliko krat smo že slišali in naj ponovim, da hrup električnih avtomobilov zelo škodi slepim in slabovidnim ljudem, in eh, ta vozila je treba opremiti z eh, opozorilnimi um, inštrumenti. Najlepša hvala, gospa Vestlund. Gospod predsedujoči, hrup je zelo škodljiv za naše zdravje in hrup ne izhaja samo iz vozil. Treba je sprejeti ukrepe za boj proti temu problemu. Ti ukrepi pa bodo verjetno zahtevali veliko sredstev. Upoštevati je treba tudi, da se avtomobilska industrija sooča s težkimi trenutki. Vemo tudi, da se sooča s velikim izzivom in to je, da stavijo na bolj ekološke tehnologije, ki spustijo manj emisij. Avtomobilska industrija ima zelo dolgotrajne procese za proizvajanje vozil, še posebej, ko gre za težka vozila. Vsi predlogi morajo upoštevati te karakteristike v tem sektorju. Sedaj pa gospod Perej Rodriguez. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ko bomo glasovali o tem poročilu, moramo odkrito dejati, da je omejevanje hrupa še vedno nedovršena naloga naših politik. Sam sem delal na področju poročila o hrupu zaradi letal in srečal sem se z osebami, ki imajo res velike težave zaradi hrupa. Komisija je v tem primeru predlagala zelo dober predlog. V poročilu imamo prilogo številka 3. To poročilo je zelo dobro izhodišče za to, da ustvarimo ravnovesje med stališčem sveta in Evropskega parlamenta. Naj vas spomnim na to, da tisti, ki uporabljajo argument uničevanja delovnih mest, mislim, da nimajo prav. Ni res, da bi zaradi omejevanja hrupa škodili ustvarjanju delovnih mest. Govorimo o omejevanju hrupa, ne pa o omejevanju emisij škodljivih plinov. Najlepša hvala. Sedaj pa, gospa, vam. <clears throat> Spoštovani kolegi, večina prebivalcev v Evropi živi v mestih. Teh bo vedno več. Če pa govorimo o prostoru, govorimo o okolju, o bližini in mislim, da se moramo ločiti nujnih problemov v naših mestih in ti problemi so povežen, povezani s hrupom v Antwerpnu, v mojem mestu. Smo gotovili, da polovica prebivalcev mesta pravi, da so zelo zaskrbljeni zaradi hrupa in da jih hrup moti, zaradi tega je tudi prizadeta njihova blaginja in dobrobit. To pomeni, da imamo veliko odgovornost pred seboj imamo precej težav v avtomobilski industriji. Ne moremo se skrivati za dejstvi. Res je, da moramo prenoviti asfalt, moramo postaviti več pregrad za ustavitev hrupa, vendar pa mislim, da moramo sedaj podpreti predlog odbora za okolje. Zelo trdo so se trudili za ta kompromis in mislim, da ga je treba podpreti. Sluhavam vas ružne kopije. Gospod komisar, gospod predsedujoči. Predlog, ki ga imamo pred seboj, je zelo dober, uravnovešen. Gre namreč za znižanje hrupa za nekaj decibelov. Mislim, da ni res, da bi bilo to nevarno za našo industrijo prihranili bomo namreč kar nekaj denarja s tem, da bomo postavili pregrade za zaustavljanje hrupa. Sprejeli bomo nekaj ukrepov za znižanje hrupa, ki ga proizvajajo vozila. V prilogi številka 3 gremo dlje kot predlog komisije, vendar pa se vsi zauzemamo za konkurenčnost naše industrije in da ta proizvede boljša vozila, ki bodo boljša za naše državljane in za naše zdravje. Najlepša hvala. Sedaj smo zaključili prvi krok govornikov in gremo na sklop CatchDI. Vam mulțumesc foarte mult, domnule președinte, transport. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, motorna vozila so velik vir hrupa. Eh, bolezni srca, kognitivne eh, motne, motne spanja so lahko posledica dolge izpostavljenosti hrupu. In mislim, da je to pomemben korak naprej za boj proti negativnim posledicam emisij hrupa na zdravje ljudi in na okolje. Romunija, država, iz katere prihajam, uh, je za predlagane spremembe, kajti Dačija, kateri lastnik je Renault, je večji avtomobilski proizvajalec. Vendar znižanje hrupa naj ne bi uporabili samo za vozila, kajti kakovost cest prav tako, je prav tako povezana z ravnjo hrupa. Uh, Mislim, da potrebujo potrošniki dobre in transparentne informacije o ravni hrupa, ki jo, ki jo povzročajo vozila, tako da lahko dobro se odločijo za nakup vozila. Gospod Baška. Hvala, gospod predsedujoči. Po mnenju strokovnjakov za okolje so po mnenju 90 odstotkov prebivalstva Eh, naravnih rupa nespremljive in zato eh, moramo zahtevati od avtomobilske industrije spremembe in tudi avtomobilske industrije sprejema ta izziv. Vendar se soočamo tudi z novimi eh, problemi, naprimer električna vozila, ki so nevarnost za slabobidne osebe. In uh, AVAS sistem je uveljavljen uh, mehanizem, uh, Eh, za odpravo tega problema. In to eh, se eh, lahko, to je pomembno predvsem tudi pri križiščih, zato je 66. predlog sprememb treba jemati resno. Gre predvsem za ranljive skupine ljudi. In Eh, tudi za tiste, ki pač ne slišijo dobro ali tudi ki ne vidijo dobro. In ta sistem Abbas bi lahko preprečil nesreče. Sedaj pa še sklepne pripombe komisarja Tajanja, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Ravno včeraj zvečer sem ponovno povdaril, kako pomembno je za komisijo in tudi za me, ki sem pristojen za industrijsko politiko, da spodbudimo akcijo za ponovno konkurenčno industrializacijo Evropske unije. To je jasna odločitev, ki smo jo sprijeli. Vendar industrijska politika, na katero pri tem mislim, mora eh, voditi do industrijske mreže, ki je bila drugačna kot v 80-ih in 90-ih letih. Potrebujemo sodobno industrijo, kakovostno industrijo, ki je tudi protagonist zelene ekonomije, tudi protagonist naših prizadevanj proti podnebnim spremembam. Seveda potrebujemo uravnoteženo politiko, eh, podnebna politika, okoljska politika, zdravstvena politika, vse to je treba povezati cilji so isti, da bi ljudje živeli bolje v naši Evropski uniji. Želim pomiriti gospoda Tatarilo. Naš predlog prav gotovo ni predlog proti industriji, že pa tudi ne proti avtomobilski industriji. V eh, dokumentu o ponovni industrializaciji Evropske unije eh, pravimo, da je avtomobilska industrija ključen dejavnik, vendar mi mislimo na zelen avto, na avto, ki je manj onesnažujoč. E, torej ne samo kar zadeva okolje, temveč tudi kar zadeva hrup. Mislim, da je predlog komisije e, tak, da e, združuje različne interese, industrijsko politiko, varstvo okolja in tako naprej. Naš predlog ni prediren, to ni ekstremističen predlog, temveč to je predlog, ki poskuša nekako zadovoljiti interese vseh industrije, pa tudi eh, varstva okolja in eh, področje zdravja ljudi. Mislim, da lahko še naprej nadaljujemo v tej smeri. Nisem Eh, seveda bom rad si ogledal predloge sprememb, ki izboljšujejo predlog komisije, tako kar zadeva eh, roke, tudi kar zadeva električna vozila in v nadaljni razpravi in tudi eh, v svetu se bomo še naprej s tem ukvarjali in radi z vami sodelovali, tako da bo besedilo nove uredbe čim boljše. Moram pa, moram povedati, da mnogo, kar zahtevamo za nekatera vozila, že velja. Torej, to je v skladu z uredbo, ki jo predlagamo. No, za nekatere, eh, pri nekaterih vozilih bo druga faza malo bolj zahtevna, ampak zato je tudi predvideno daljše obdobje. In mislim, da je to dovolj dolgo obdobje, ki bo eh, omogočilo industriji, da se sooča s tem problemom in ga reši. Vendar iz vidika zaposlovanja ne verjamem, da bi ta uredba povzročila škodo. Nasprotno, dolgoročno mislim, da bo avtomobilska industrija postala še bolj konkurenčna, če bo stavila na ta zelena vozila. Menim, da je predlog uredbe uravnotežen, vendar kot rečeno sem pripravljen v naslednjih mesecih tesno sodelovati z vsemi, tako da bomo na svetu sprejeli eh, besedilo, ki bo uravnoteženo in ki bo predvsem v interesu državljank in državljanom. Seveda verjamemo v trg, v industrijo, vendar tu gre za inštrumente, katerih zadnji in glavni cilj je, da bi eh, pomagali ljudem, da živijo bolje. Torej ta socialni vidik, tako kar zadeva zdravje, kot tudi kar zadeva njihov ekonomski položaj. Še enkrat hvala poslankam in poslancem. Nekateri so rekli, da je predlog komisije preveč ambiciozen. Tudi včeraj zvečer sem prisluhnil vašim razpravam in ste tudi hvalili komisijo za ambiciozne predloge. In Ta občutek imam tudi danes in mislim, da je dobro, če je naša Evropska komisija močna in tak, takšna tudi ostaja. In sedaj še Miroslav Oski, poročevalec. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala vsem, ki so prispevali k današnji razpravi. Ta razprava me ni presenetila v bistvu je bilo to isto kot eh, zelo podobna razpravi v odboru. Ne bom odgovarjal na eh, to, kar so povedali posamezniki, posamezni poslanci in poslanke. Vendar moram reči, da je akustika in zvok eh, zelo tehnično, tehnično vprašanje slišali smo več komentarjev, ki bi verjetno priklicali na smeh, na obraz eh, fizika. Ampak politiki pač ne razumejo, kaj pomeni zmanjšanje za 3 decibele. Nekateri menijo, da en decibel več ni kaj dosti. Ampak da še enkrat ponovim. Eh, desničarska stranka eh, menda ogroža avtomobilsko industrijo, so rekli nekateri. To nikakor ne drži. Nobeden od eh, konzervativnih poslancev ne misli na to, temveč mi smo tarča teh napadov, torej moramo ostati tudi dostojni. Želim ob koncu povedati, da pogosto slišimo, da ambiciozna zakonodaja lahko prispeva k ustvarjanju delovnih mest. To je kliši, ki ga slišim pogosto, eh, ko smo govorili o zakonodaji o emisijah CO2. To se je pogosto slišalo, komisar je to tudi ponovil. In sprašujem se, koliko delovnih mest je bilo ustvarjenih zakonodajo o CO2. Če si ogledamo statistiko avtomobilske industrije, vidimo, da je vedno manj delovnih mest v Evropi v tem sektorju. Torej, samo to sem hotel še jasno povedati. Seveda priznavam, da je hrup problem, nekaj je treba storiti. Vsa prizadevanja moramo uložiti predvsem v to, da bi čim bolj se približali idejam eh, komisije in sveta, da bi čim bolj sodelovali. Torej, eh, nadaljujemo plenarno zasedanje jutri od 19. do 14.